uh, nam ni uspelo, da bi se držali eh, načela špicem kandidatov, ampak kljub temu so številne prioritete naše skupine eh, odražene v ekipi komisije. Bili smo zahtevni in dosegli smo svoje. Na področju zunanjih zadev, naprimer, želim izpostaviti, da kredibilnost Evropske unije kot eh, zunanje političnega akterja sloni na tem, da bomo najprej pometli pred lastnim pragom še bolj pomembno pa je, da pospravimo uh, stvari v naši hiši. Zato si želimo, da bi komisija uh, zaščitila vladino prava tako v Evropski uniji, kot tudi izven njej. In to tudi pomeni, da, bomo, da se ne bomo uh, pustili um, ehm, vriti za nos Putinom, Bolsonarom, Orbanom in Erdoganom tega sveta. Prav tako pozivam Evropsko komisijo, da stori vse za to, da se uh, čim prej začnejo pristopno pogajanja z Severno Makedonijo in pa Albanijo v prihodnem letu. Gospa von der Leyen, treba je začeti delati, kaj ti čakajo nas veliki, eh, velike naloge, podnebne spremembe, digitalna tranzicija, potem so tudi cilji za tajnostni razvoj, zaščita delavcev, njihovih pravic in pa tudi zunanja politika, ki temelji na vrednotah. Posem sem prepričana, da bo komisija pod vodstvom ali so vodstvom prvega podpredsednika Franca Timmermansa eh, komisija uspešna, da bo prisluhnila svojim državljanom in da bo tudi prisluhnila njihovim težavam in pomislekom. Hvala. Hvala, gospa Intfeld, za minuto, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsednica, tu sem, tu, na sredini. Ja, zelena kot Kermit. Podpiram vas, ampak pragma, pragmatičnega razloga, iz pragmatizma, ne iz pripričanja. Predvsej zanimivih in izrednih eh, osebnosti je v vaši komisiji. Največ žensk do zdaj govorite o zelenem dogovoru in o ambiciozni geopolitiki, ampak imam tudi nekaj pomislekov. Niste eh, umaknili eh, spornega naziva migracijskega resorja, kar kaže, da eh, se raje oklanjate Budimpešti in pa Varšavi, namesto da bi bili zvesti svojim načelom. Neodvisna komisija je ključna, če želimo imeti dobro delujočo Evropsko unijo in do zdaj ste bili bolj kandidatka držav članic. Kaj pa tistih 200 milijonov državljanov, ki je letos volilo na evropskih volitvah, ki niso volili neke Evrope iz starih časov, kjer se stvari dogovarjajo za zaprtimi vrati, ampak za odprto Evropo, demokratično Evropo. Pokazati morate, ali sorite v staro ali v novo Evropo. Moj glas imate, zdaj pa me še prepričajte. Hvala. Minute, Mr. Hvala, gospod Urtasun, za minuto. Predsednica von der Leyen, kljub temu, da imate. Mm -hmm odlične predstavnike v vašem kolegiju, naša skupina za vas ne bo glasovala. Namreč, zapustili ste um, sosedsko politiko v rokah Viktorja Orbana. To nas zelo skrbi. Ravno tako nas skrbi portfelj demokracija in demografija ter spodbujanje evropskega načina življenja, kar nas res zelo skrbi eh, kot feministe in tiste, ki se zauzemamo za človekove pravice. Eh, zelo previdni boste morali biti pri tem, kako bodo komisarji ravnali v okviru svojih portfeljev. Eh, mi ne želimo biti samo opazovalci tukaj. Prišli smo sem zato, da prispevamo k spremembam in k novemu zagonu evropskega projekta. Zato eh, se zauzemamo za resno zunanjo politiko, za resen odgovor na podnebne spremembe in za vprašanja, ki pestijo naše državljane državljane. Torej, mi smo tu pripravljeni delati in tudi vaši komisarji so to dokazali, vendar pa morate tudi dokazati, da nameravate prispevati k takšnemu razvoju v Evropi, kot ga res potrebujemo in to na vseh področjih. Hvala, gospod Vilimski, za minuto. Hvala za besedo. Gospod predsedujoča, spoštovani gospe in gospodje, številni med vami ploskate tej komisiji, sam pa bom nasprotnega mnenja, če dovolite po mojem mnenju je vse eh, začetek dela komisije popolnoma neuspešen. Zakaj? V Lizbonski pogodbi piše, da mora biti v tej komisiji vsaj, eh, oziroma da mora biti v tej komisiji vsaj 26-70 komisarjev, ampak jaz menim, da bi morali komisijo zmanjšati, oziroma število komisarjev zmanjšati na tretjino, da, da bi bili bolj učinkoviti. Torej, eh, toliko različnih komisarjev, resorjev, seboj prinaša nove težave, novo zakonodajo, ki si jo izmišljamo, zato, samo zato, ker ogromno ljudi, ki sploh niso poznani v svojih državah, pač tu upravljajo neko delo, neko funkcijo, ki jo mora nekako pokriti. Potem drugič, niti enkrat niste omenili, da v Evropi obstaja velik, velik razkorak med tistimi, ki si želijo decentralizacijo in tisti, ki si želijo več centralizacije. Tudi ti in tu niste podali jasnega odgovora. To bi bilo možno, če bi končno nehali eh, staviti na to poplavo zakonodaje, zakonov in storili to, kar moramo storiti. Zaščititi meje, ustvariti eh, blaginjo in nehati urejati vse, kar je možno na evropski ravni. Hvala. Hvala, gospod Terč, za minuto. Hvala. Predvsem bi se želel tukaj spomniti najprej 13 francoskih vojakov, ki so umrli v boju civilizacije proti islamskemu terorizmu. In potem, gospa von der Leyen, bi želel tudi povedati, da bomo mi glasovali proti vaši komisiji, saj menimo, da ste se podali v ideološko pustolovščino, ki dejansko ne predstavlja interesov evropskih državljanov in evropskih narodov in tudi ne sektorjev, ki so sedaj zelo prestrašeni, zato ker ste se lotili, kot sem že rekel, pustolevščine, zaradi katere so vsi zelo zaskrbljeni, zaskrbljeni tudi zaradi tako imenovanega zelenega dogovora, ki je le fantazija, ki temelji na nekih predstavah, na nekih domnevnih znanstvenih dognanjih, ki jih nihče ni dokazal in uh, s čimer se zahtevajo le ogromne vsote denarja, ki bodo namenjene samo za več nadzora nad uh, državami, posamezniki in podjetji in jim onemogočala svobodno delovanje. Uh, in hkrati bo to zahtevalo zelo veliko žrtev iz, od različnih gospodarskih gospodarskih sektorjev, ki v zameno ne bodo dobili ničesar. Gospod Papadaki, za minuto. E, Najlepša hvala. Eh, enak pristop imate kot pa prejšnje komisije. Želite eh, cenejše eh, delo, želite odpraviti socialno zaščito, ljudje postane, bodo postali bolj revni, nasprotujejo sindikatom, imigrante in begunce pa se obravnava kot eh, živali. Velika podjetja bodo eh, zmagovalci, tako kot zdaj. V Evropski uniji bodo potekale trgovinske vojne, potem pa se tu še ZDA, Kitajska, z njima moramo tekovati, pa še Brexit in tako naprej. Gospa von der Leinova je bila eh, v prejšnji vlogi ministrica za vojno v Nemčiji. Ampak tudi v tisti funkciji ni delala na način, ki, bi, eh, pritik, ki pritiče njeni trenutni vlogi. Hvala. Gospod Tajani, za minuto in pa izvolite. Signora von der Leyen,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 Izglasovali bomo zaupnico vaši komisiji, zato ker verjamemo v vaše zaveze za državljane, gospodarstvo na področju notranje varnosti, boja proti raku, raziskovanja za odnose z združenimi državami in drugimi in tako naprej. Vendar pa bomo eh, budno skrbeli za to, da bodo eh, na podlagi teh zavez nastale konkretne odločitve v času vaše komisije. Pazili bomo tudi tudi na to, da ne bo penalizirana ne industrija, ne kmetijstvo. Eh, to je vse bistvenega pomena. Bistvenega pomena je primerna politika tudi za ustvarjanje delovnih mest in potrebujemo takšno politiko, ki bo primerno hitra, da bo omogočala našim podjetjem, da se uveljavijo in delujejo na nacionalni, pa tudi na globalni ravni. Zato pozor tudi na uh, eh, svileno pot in pozor na kitajsko hegemonijo, ki je nevarna tako za podnebje kot za uh, socialni dan dumping in torej za naš celotni proizvodni sistem. Torej, eh, pozor, eh, pozor tudi na kmetijstvo. Ne moremo si dopustiti krčenja sredstev za kmetijstvo, saj je to področje bistvenega pomena tudi za varovanje našega okolja in za zaščito naše Evropske unije tudi kar zadeva in priseljevanje. Pozor na Afriko. Mi moramo več ulagati v nek velik maršalov načrt, zato da bomo zmanjšali migracijski pritisk na Evropo iz tistih držav in potem še varnost eh, pravne države. Ne moremo pozabiti na umor Dafne Karuane Galicije in eh, dejansko moramo eh, ugotoviti, kdo so tisti, ki so ta umor naročili in do takrat ne bomo tiho in mislim, da smo blizu. Uh, rezultatu. Gospa Fritzon, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa predsednica, danes je zelo pomemben dan v Evropskem parlamentu. Kaj ti potrebujemo komisijo, ki bo delovala v naslednjih petih letih in menim, da je cilj, da postanemo prva celina, ki bo pod, uh, eh, oglično neutralna na svetu, odličen. Na ta način bomo storili dobro delo in delovali tudi kot vzor za druge dele sveta. Eh, našim otrokom in našim vnukom bomo postili svet, ki bo boljši, ki bo bolj trajnosten. Nihče, eh, oziroma nikogar, ne smemo pozabiti eh, in prepustiti samemu sebi. Potrebujemo pravično tranzicijo, pravičen prehod in zagotoviti tudi več delovnih mest v Evropski uniji. Ta delovna mesta pa morajo tudi biti boljša. To smo dolžni sami sebi in pa mladim, mladim, med katerimi vsak tretji nima službe. Treba je okrepiti socialni stebr, ki ga tako ali tako podpirajo vse države članice. Hkrati pa uh, moramo tudi vzpostaviti migracijsko politiko, ki bo odgovorna, ki bo solidarna in tudi tu moramo sodelovati. Tako da sem vesela, da je Ilva Johansson pristojna za ta refor, um, resor. Pardon. Prav tako pozdravljam pobudo komisije eh, za unijo, ki bo enakopravna in da bo pripravila tudi strategijo v zvezi s tem. Želim si komisije, ki bo zagovarjala temeljne pravice, ki bo spoštovala človekove pravice in ki bo prikazala oziroma delala dobre stvari tudi prihodne. Hvala. Hvala, gospa Vautman, za minuto. Najlepša hvala gospod predsedujoča. Spoštovana gospod predsednica von der Leyen. Nikoli še nismo imeli tako ambiciozne komisije na področju podnebja, na področju zaščite žensk, eh, na področju inovacij, digitalizacije in gospodarstva. Gospod Borrell, pa se bo boril za primerno mesto Evrope v svetu. In eh, pričakujem, da boste s konferenco o prihodnosti Evrope prispevali k pomembnemu razmisleku o številnih temah, predvsem torej o prihodnosti Evrope. Gospa von der Leyen, mislim, da je to zelo pomemben signal za naše državljane. Takšna konferenca, ki se bo ukvarjala z vprašanjem, kako bo Evropa delovala v prihodnosti. Gospa von der Leyen, imam vas za Amazonko. Pričakujem, da boste trdno prijeli vejeti v roke in da boste tega evropskega konja usmirili v pravo smer, zato da bo res prišel daleč. In uh, zato občudujem politiko, ki jo nameravate uresničevati in to hkrati pričakujem od vas in od vaših komisarjev. In uh, če tukaj mi v parlamentu pa bomo z bičem prispevali k temu, da boste hitro napredovali. Gospod David, za minuto. Evropsko komisijo imam zna... Hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, no, ko takole gledam e, Evropsko komisijo, imam precej pomislekov, ali bo ta uspela delovati skladno z interesi naših državljanov. Pa ne glede na to, gre za državljane, ki želijo morda izgubiti svojo identiteto in slediti eh, centrom moči od drugot ali pa ne. Poglejmo, kaj se dogaja. V Braziliji gorijo eh, gozdovi. Govedina, ki jo jemo, prihaja iz Južne Amerike zaradi sporozuma z državami Merkosurja. In največja težava, ki jo sam vidim, je v resorju eh, ki ga eh, je dobila gospa Jurova, Vera Jurova. Tu gre za evropske vrednote, za mm, demokracijo, za enakost, za nediskriminacijo, za toleranco. Ampak kako eh, lahko to povežete naprimer z temi visokimi subvencijami v kmetijstvu? In kako lahko rečete, da to ni žaljivo za nas? To so eh, izgovori, ki kaže na to, da je eh, George Orwell postal, oziroma to, kar je dejal George Orwell, postala realnost. Hvala. Hvala, gospod Patten, za minuto. Hvala. Gospod von der Leyen, glede številnih stvari se z vami ne strinjam, naprimer glede vedno večje federalizacije Evropske unije in pa prehoda v super državo. In razžaran sem, da po 40 letih članstva Evropske unije nismo uspeli prepričati vas vseh, da, Evropa, da je uspeh Evrope odvisen od suverenosti držav članic. Ampak, dobro, mi tako in tako gremo. In kljub vsem našim razlikam, vam lahko povem, da ne boste imeli večjega prijatelja kot pa Združenega kraljestva. Vaše prioritete, podnebne spremembe, ekonomska oziroma gospodarska konkurenčnost, migracije, varnost in pa pravna država so dobre prioritete. In nihče ne bo večji zaveznik kot pa Združeno kraljestvo pri doseganju teh ciljev na področjih, ki so skupno obema stranima. V prihodnosti se boste soočili z številnimi ukrepi in tudi mi se bomo, ko bomo morali redefinirati naše, naš odnos. Želimo si, da bi z Združenim kraljestvom, ki bo svobodno, ki bo lahko prosto trgovalo, imeli enak odnos kot pa do zdaj in da bi vsi skupaj delali v dobro vseh naših državljanov. V tem kratkem času, ko sem še poslanec, ruski poslanec, vam lahko povem, da sem užival v, tem, v teh debatah s svojimi kolegi, poslanci in poslankami. In tudi v prihodne eh, si želim, da bo tako, ko bomo iskali boljšo prihodnost za vse naše državljane. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rangel, za minuto in pol. Thank you, uh, but, uh, Gospa novoizvoljena predsednica. Najprej dovolite, da vam čestitam za vaš govor, za vaš program ter za vašo ekipo. In tudi, da vam čestitam za vašo zmožnost, da navdahnete eh, takšno veliko število evropejcev, predvsem pa nas v tem parlamentu. In v nasprotju za mojo nizozemsko kolegico vam lahko povem, da eh, lahko računate na moj glas, pa tudi na moje navdušenje. Ne moremo pa sprejeti proračuna, ki bi bil nižji od prejšnjega in predvsem se moramo tukaj zauzemati za kohezijsko politiko. Zakaj? Zato, ker je ta danes ogrožena in brez kohezije Evropske unije ne bo. Naj opozorim na tveganja, ki jih imamo tukaj. In bistvenega pomena je ta sklad za pravično tranzicijo. 5000 eh, milijonov evrov iz fonda za kohezijo v ta sklad. To eh, je neprimerna poteza v novem proračunu, saj kohezijske politike ne smemo krniti. Kakorkoli, želimo si, da se prizadevate za naše državljane in da ne bo komisija svojih zaključkov in sklepov potegovala, preden se bo uh, posvetovala z državljani. To je uh, zelo pomembno in zato uh, je tudi zelo pomemben uspeh bodoče konference o prihodnosti Evrope. Hvala. Za minuto in pol ima besedo gospod Morais. Hvala, predsednica. Angliške splošne volitve ne vplivajo na novo komisijo, to je pač obveznost in to nima nobene povezave s tem, zakaj smo tukaj in zakaj si tukaj prizadevamo. Ta komisija je nastala skozi proces in uh, to bo progresivna komisija, ki bo morala doseči številne rezultate. Ta zeleni dogovor je uh, tudi zagotovilo za naše gospodarstvo uh, in za naše državljane. Predvsem pa je to pomembno zaradi izzivov, s katerimi se moramo soočiti in jih premustiti. Uh, vi ste um, naše skupine dokazali, da želite ustvariti bolj progresivno komisijo in tako kot je omenila eh, novo izvoljena predsednica komisije, se taki dogodki, kot je bila smrt 39 oseb v tovornjaku, ne smejo več dogajati. Pričakujemo, da bo komisija resno začela s svojim delom. Pred vami je zelo velik izziv saj morate premostiti in popraviti slabe politike Evropske unije. Predvsem pa si morate prizadevati za bistvene evropske vrednote, za človeško dostojanstvo in pravice. In v prihodnosti si seveda ne želimo Kitajske, želimo si odgovorno obravnavo izpustov, odgovorno obravnavo perečih tem in to je res težka naloga, ki jo ima nova komisija pred seboj. Hvala. Gospod Görens. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nobenega dvoma ni, da so člani prihodne komisije eh, izjemno dobro usposobljeni. Naj pomislim na svojega eh, rojaka Nikolasa Šmita, vendar eh, pa moram pomisliti tudi na Silvi Gular, ki si po mojem mnenju ni zaslužila obravnave, ki jo je doživela na zaslišanju Evropskega parlamenta. Eh, tukaj eh, ne gre za zabavo, potrebna so seveda kritična vprašanja vendar pa jih eh, ne smemo zlorabljati in ničesar eh, ne moremo reči, da bi upravičili sovražen odnos eh, poslance Evropskega parlamenta do Silvi Gular. Slišali smo uh, tudi napoved, we will kill her, ubili jo bomo in to se mi ne zdi ustrezno obnašanje za poslance. Če popolnoma pozabimo objektivnost, eh, potem uničimo proces eh, demokratične izbire v parlamentu in obsojam eh, ta odnos nekaterih kolegov. Gospod Madison, za minuto. Gospa predsedojoča, žal mi je, ampak te komisije ne morem podpreti. Zakaj? Ker nima demokratične verodostojnosti. Gospa Eh, von der Leyen ni bila eh, niti kandidatka na evropskih volitvah eh, in bolje bi bilo, če bi bila ena izmed vodilnih kandidatk. Dobro bi bilo tudi, če bi bila bolje usposobljena, pa nažalost ni. v Nemčiji je eh, pokazala zelo slabe rezultate. Kaj se bo sedaj zgodilo z Evropo pod eh, njenim vodstvom? Eh, z to predsednico komisije izgleda prihodnost precej temačno. Osredotočila se bo na podnebno histerijo in pa na Združene države Evrope ampak eh, Evropa ni federacija, ampak je prostovoljno združenje neodvisnih držav. Hvala lepa. Gospod Karas ima vprašanje v okviru modrega kartona. Ga boste sprejeli? Ne, ne, ne. Gospod Karas ni prosil za vprašanje. Želel je besedo v okviru proste razprave. Izmuznili ste se tokrat. Naj samo povem, da eh, smo že zaključili seznam za prosto razpravo, ker je seznam izjemno dolg. Gospa Šojdrova je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V nasprotju s svojim predhodnikom menim, da si ta komisija zasluži podporo in pa zaupanje. In zahvaljujem se predsednici komisije, da je omenila žametno revolucijo in Vaclava Havla. Nova eh, komisija bo eh, po današnji eh, potrditvi lahko začela z svojim delom in lahko se bomo spopadli z nalogami, ki nas čakajo. Govorim v imenu svoje skupine in v imenu odbora za kulturo in povedati moram, da izjemno cenim, da je predsednica komisije dodala kulturo uh, in pa uh, izobraževanje ter raziskave v naslov uh, komisarke pristojne za uh, to področje, Marije Gabriel. Upam pa, da boste podprli tudi šport, kajti tega ni v naslovu. Podprite medskupino za šport, tako da bomo imeli podporo vseh skupin športu. Poleg tega pa bi rada uspodbudila Evropsko komisijo, da podpre potrojitev proračuna za program Erasmus. To je program, ki ima izjemno veliko dodano vrednost in pomaga tako učiteljem, kakor tudi študentom, eh, da nadgradijo svoje veščine, ima veliko evropsko dodano vrednost in, in pripomore k pridobitvi evropskih izkušenj. Ta program bomo lahko izboljšali le, če ukrepimo proračun. To je izjemno pomembno. Poleg tega pa upam, da boste podprli tudi eh, program eh, solidarnostnih enot, eh, kajti to je zelo pomembno za prihodnost. Gospod Kubilus, hvala lepa. Gospa predsedojoča, gospa predsednica komisije, zahvaljujem se vam za to, kar ste doslej storili in kar nameravate storiti. Kot uh, državljan Litve, kot človeško bitje z izkušnjami vam preprosto zaupam. Ne bom vam uh, dal nobenega političnega nasveta. Dovolj nasvetov ste prejeli, veste, kaj vas čaka in uh, to uh, je. Zelo velika naloga v, v prihodnem letu, oziroma v prihodnih letih, bo veliko več dni z številnimi izzivi, ki bodo večji od današnjih. Vaše delo boste upravljali v izjemno težavnem obdobju. Bil sem predsednik vlade v času krize in vem, eh, kako težavno je lahko takšno delo. Lahko vam obljubim le, da bo ta parlament eh, konstruktiven partner eh, vaše komisije, kljub sem političnim razlikam. Nadaljujemo z svojim političnim delom, pustimo za seboj politične bitke in primitivno prerikanje. Vso srečo. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava in zelo stroga bom. Držati se morate ene minute, zato da bo do besedo dobilo čim več govorcev. Gospa Spirak je za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa von der Leyen, nova predsednica Evropske komisije. Izražamo vam svojo podporo in pa zaupanje. Zaupamo v zeleni svežen, ki lahko predstavlja velik preobrat za Evropsko unijo. Zadostuje, da se strinjamo, da potrebujemo dovolj finančnih sredstev, da potrebujemo udeležbo zasebnega sektorja in pa eh, podporo vlaganjem z vsemi sredstvi. Le na ta način eh, bo eh, Evropa lahko napredovala in eh, bo dosegla razogličenje do leta 2050. Določene regije so še v veliki meri odvisne od premoga in nikakor jih ne smemo pozabiti. Recimo prebivalci Zahodne Makedonije v Grči potrebujejo podporo.

Eh, dejali eh, ste, da ste za to, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, jaz tudi in na milijone eh, Britancev vas bo pri tem podprlo. Sedaj, ko smo zaključili proces demokratičnega nadzora, bom z veseljem glasoval za Evropsko komisijo, ki se bo morala soočiti z velikimi izzivi, s trgovinskimi vojnami, podnebnimi spremembami, izkoriščanjem, diskriminacijo in tako naprej ampak tudi mene je sram eh, in sem žalosten, da je Združeno kraljestvo prekršilo pravila Evropske unije in ni imenovalo komisarja. 27 eh, držav eh, članic se poteguje za različne portfelje in je predlagalo najboljše možne kandidate. Naša država članica, moja država članica pa ni predlagala kandidata. Eh, to je najbrž prvič v zgodovini, eh, ko se nekdo poteguje za to, da ne bi imel glasu. In uh, upam, da bo prihodna vlada razumnejša. Gospa Tomašic, za minuto. Hvala lepa, gospođo predsedujoča. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Novosti, ki jih predstavlja nova sestava Evropske komisije, niso povezane samo z večjim številom žensk in za novimi imeni. Gre za novo. Eh, razdelitev eh, resorjev in eh, prepričana sem, da to ne bo zagotovilo večje učinkovitosti. Komisija, trenutna komisija je imela svoje pomankljivosti, ampak je izpolnila svoje naloge med tem, eh, ko bo nova komisija bolj ideološka in eh, ne bo izvrševala tega, o čemer so se dogovorile države članice, ampak bo bolj struktura za lasno politično agendo. Gospa von der Leyen, moje podporo boste dobili zgolj iz eh, pragmatičnih razlogov in upam, da me boste pozitivno presenetili. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Ferreira gospa predsedujoča gospod von der leyen vi ste govorili o transparentnosti. zaradi vašega političnega programa eh, bo to komisija ki jo podpirajo državljani evropske unije. gre za evropsko komisijo ki eh, bo zagotovila da bodo interesi evropske unije uresničeni države članice eh, pa eh, bodo morale veliko prispevati. Obstaja namreč velike razlike med državami članicami, tako na politični, kakor tudi eh, na gospodarski ravni. Kohezijska politika bo žrtev tako imenovanih strukturnih reform. Strukturne reforme so le uničile javni interes in razširile revščino. Vidimo tudi, kako so bili eh, razdeljeni resorji in kako se je ukrepila ekstremna desnica, velika koalicija med eh, desnico in pa med eh, skupino S in D je še zmeraj dobro prisotna. Vaš čas se je iztekel, gospod Keli. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Predsednica Ursula, eh, z veseljem vas bom podprl, pa tudi vaš kolegi. Veselim se prihodnih eh, petih let, še prav posebej dela komisarja Hogana cenim, eh, kako eh, ste se potrudili, da bi eh, dobili tudi podporo zelenih, ki predstavljajo manj kot 10 odstotkov Evropskega parlamenta. Obljubili ste jim zeleni svežen, ne bodo vas podprli, morda ne bodo podprli kolegija komisije in morda tudi ne bodo zadovoljni z novim zelenim svežnjem, pravijo, da ni dovolj ambiciozen. Ali bi torej spremenili naslov? Namreč eh, okrepljena podnebna strategija za Evropo bi se moral ta svežen imenovati. Zato pravzaprav gre. Gre za boj proti podnebnim spremembam in nobena skupina ne bi uh, smela imeti lasništva nad to strategijo. Hvala lepa, gospod Markes. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Predsednica Evropske komisije, res je čas, da zavihamo rokave. Dobili boste podporo naše politične skupine, kajti sprejeli ste naše predloge in v eh, vaši ekipi imate tudi enega izmed eh, naših najboljših predstavnikov. Ampak v vašem prispevku smo slišali veliko lepih besed, ki pa bodo ostale zgolj to, kar so besede, če ne boste poskrbeli za izvajanje izpusti oglikovega dioksida ne bodo čakali, da se končno zberemo. Vidimo že posledice požare po eh, celotni Evropi. Hkrati pa smo tudi v obdobju digitalizacije. In potrebno je pomisliti na najrevnejše v Evropi, na tiste, ki so se znašli v eh, prekarnem položaju. Sprejeti moramo pobudo za izgradnjo mostov z svetom in znotraj sveta. Izpolniti moramo pričakovanje naših državljanov. Hvala lepa. Vaško, a... Eh, Vaskovska nacionalistična stranka podpira to novo komisijo. Ehm, treba je se ukvarjati tudi z vprašanjem enakopravnosti med eh, spoloma. Potrebujemo močno industrijsko politiko, ki bo spodbujala produktivno sektor produktivne sektore proti cirkularnemu gospodarstvu. Ukvarjati se bo treba tudi z nujnostjo na področju podnebnih sprememb. To, da stavimo na trajnost, eh, pomeni tudi, da je treba eh, finančne storitve zapostaviti in se osredotočiti na produktivne storitve. Eh, želimo zagotoviti dostojno življenje vsem državljanom, regijam in skupnostim. In pričakujemo tudi, da bo nov zagon dobil instrument za nadzor nad vladavino prava. Veliko je groženj za demokracijo. Eh, potrebujemo dialog, empatijo, človečnost, eh, sodelovanje. Hvala lepa, gospod Papadimulis, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa von der Leyen eh, podpira, eh, glasoval bom proti eh, novi komisiji in njenemu programu, kajti cilje, ki ste si jih zadali, ne bodo doseženi z proračunom, ki znaša manj kot odstotek bruto družbenega proizvoda Evropske unije. Še prav posebej sem zaskrbljen zaradi proračuna namenjenega uh, koheziji in pa socialni politiki. Mislim, da je Evropa eh, paralizirana in eh, da eh, ne najde poti iz trenutne situacije. Gre za Evropo, ki je talka Salvinija in pa Orbana. Potrebujemo ambicioznejše cilje za boj proti podnebnim spremembam in pa za boj proti korupciji in pa pomankanju preglednosti. In iz tega razloga

predsedujoča. Komisija je v zadnjem letu posredovala dva predloga. In predsednica komisije, gospa von der Leyen, je dejala, da bo pomembno poskrbeti za ustrezno obdavčitev eh, digitalnega gospodarstva. Seveda je potrebno razmišljati tudi o posledicah ne moremo uh, si eh, privoščiti, da bi še naprej sedeli križem rok. Vendar pa vemo, da bo v svetu izjemno težko uvesti digitalni davek. Temu nekatere države nasprotujejo. Gospa predsednica, želim vam veliko podpore, enotnosti in upam, eh, da boste uresničili svoje načrte. Gospod Bogovič. Spoštovana gospa von der Leyen, spoštovana ekipa.

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa novo izvoljena predsednica komisije, že na samem začetku želim povedati, da sem glasovala za vas, pozorno sem prisluhnila temu, kar ste danes povedali, odgovoriti ste morali na številna vprašanja in Eh, rada bi povdarila, kako zelo pomembna je enotna Evropa. Še zmeraj eh, pa imamo v Evropi tri države članice, ki niso v šengenskem območju. Rada bi torej, eh, da poveste kaj o tem, kaj se bo zgodilo z negativnimi vidiki Evropske unije. Ne bi smeli pometati problemov pod preprogo govorim o nasilju nad ženskami, vmešavanju v volitve, o ugrabljenih otrocih, eh, otrokih. Eh, to je omajalo zaupanje v vašo komisijo. To zaupanje bi morali ponovno eh, pridobiti in zato je današnje glasovanje še kako pomembno. S tem je razprava zaključena. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Hvala lepa tudi uh, novo izvoljeni predsednici komisije, gospe von der Leyen. Sedaj pa kratka prekinitev do 12. ure.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 Prosim vas, drage kolegice in kolegi, da sedete na svoja mesta. Prendiamo posto. Innanzitutto vorrei. Najprej želim Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Kolege, kolegi. Drage kolegice in kolegi, želimo prisrčno pozdraviti na častni tra tribuni predstavnike eh, zbornice, poslanske zbornice iz eh, Japonske. Prisrčno dobrodošli. In sicer eh, so tu na sestanku medparlamentarne skupščine Evropska unija Japonska. Delegacijo vodi poslanec Onodera iz poslanske zbornice Japonske in veliko čast nam je, da lahko pozdravimo prijatelje v Strasburu. Razen tega pozdravljam na častni tribuni 80 učincev, ki jih spremljajo učitelji, ki so prišli v Evropski parlament, da predstavijo svojo izjavo o pravicah planeta. Prav prisrčno dobrodošli. Veseli smo, da vas lahko sprejmemo tu v Evropskem parlamentu. E adesso... e adesso... Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem o izvolitvi Evropske komisije. Prosim. président chers collègues il y a Kolegice, 13 ev, eh, eh, francoskih vojakov je zgubilo življenje v boju proti terorizmu. In tu v parlamentu eh, bi morali nameniti minuto mavka. Gospod predsednik, predlagam minuto mavka, da se spomnimo vojakov, ki so žrtvovali svoje življenje v Malju. E, momento, momento, momento trenutek. Gospod Žado, mogoče včeraj niste bili prisotni na plenarnem zasedanju, ko eh, smo se spomnili žrtev teh vojakov v Malju. Mogoče niste bili prisotni, ampak eh, ta avla se je že poklonila vojakom, ki so umrli v Malju. Vendar ne boste dobili besede, ben, ker pa gre tu za splošni občutek vseh poslank in poslancev, vas vabim jaz, da se jim posvetimo in poklonimo z minuto malka. Iniziamo. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem o izvolitvi komisije. Želim vas opozoriti na to, da bo pred glasovanjem bodo govori predstavnikov političnih skupin in sicer eh, bomo začeli s eh, gospodom Foxom, ki ima dve minuti. Drage poslanke in poslanci, moramo biti odkriti z voljivci. E, ta postopek je pravzaprav sramota. Kolegice in kolegi, bili smo nekako uporabljeni da enostavno samo damo svoj žig na demokratični eh, komisiji, ki je bila eh, imenovana. Ta parlament je v bistvu samo de demokratična šarada in eh, pravzaprav dajemo soglasje nelegitimnim sklepom. Sicer smo pri zaslišanjih nekatere zavrnili, ampak vse, kar lahko storimo, je, da eh, potrdimo ali zavrnemo kandidate, ki so jih izbrali drugi. To je hipokrizija. In um, predvsem imenovanje Ursula von der Leyen je sporno um, in um, vidimo tudi eh, plakate proti njej zunaj parlamenta. Uh, ljudje bi morali v svobodnih volitvah izraziti svojo voljo, tako kot je to v državah članicah. Vendar, ko gre za komisijo, pa so to lažne novice, da je temu tako. Gospa van der Leyen ni bila izvoljena strani voljivcev. Zato so se dogovorili v zakolisju in je bila tisti kandidat, ki je eh, pač dosegel kompromis med vsemi vsemi, kot najmanjši skupni imenovalec. Sedaj pa eh, lahko usili svojo agendo milijonom evropskih državljanov, ne glede ali si to želijo ali ne. Eh, zeleni dogovor, eh, monetarna integracija, varčevalni ukrepi. Eh, pod tem podpora Marilu za zunanje, Borilu za zunanje zadeve in tako naprej. Države članice imajo svoje zunanje politike in ta komisija je daleč eh, od, v stran od voljivcev in v bistvu služi tehnokratom v komisiji in ne demosu. <clears throat> In zato eh, tega tudi ne bomo podprli. V Združenem kraljestvu bomo imeli volitve in eh, voljivci bodo sami odločili o tem, komu zaupajo vodenje do države. Hvala, kolegica Fox, pravi predsednik. In vsak glas mora biti enak eh, pri takih volitvah. Hvala, gospa Fox. Gospa Obri dobi besedo za dve minuti. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči, eh, eh, gospod predsednik. Eh, današnje glasovanje ni takšno kot vidno, temveč um, volitve stoletja, ko gre za dva velika izziva, neenakost in podnebje. Um, in tu um, ne potrebujemo nekih ohlapnih zavez. In moramo ugotoviti, da eh, gre seveda, eh, da, da, gre, eh, eh, eh, da smo zavrnili tri kandidate zaradi eh, interesnih konfliktov. Kar zadeva vsebino, imamo seveda obljube, eh, naprimer minimalna plača, potem eh, pravica do pobude Evropskega parlamenta. Eh, izolacija stavb in tako naprej. Mi bomo zelo pozorni, eh, da bomo zagotovili večino progresivnih sil, vendar eh, gre tudi za socialno krizo, demokratično krizo. Eh, kako eh, povezati zeleni dogovor z sporazumi o prosti trgovini, eh, kako zagotoviti humanistično politiko, ki bo vredna tega imena, tako da bodo ljudje imeli več eh, zaupanja v Evropsko unijo, ko pa jim nalagamo vedno nova, nove varčevalne ukrepe. Torej gre za preživetje Evropske unije. Um, In mislim, da je stopnja eh, visokega alarma, ampak eh, državljani si zahti, z, z, zaslužijo več in sicer pravi zeleni dogovor. E, potrebujemo drugačen način kmetovanja, potrebujemo spremembo javnega prevoza, potem eh, davčno pravičnost in treba je kaznovati predvsem velika podjetja po eh,